veter nad njimi. Najprej dobi besedo predsedujoči svetu Nikola Šmit. Okay. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, od začetka našega predsedovanja smo se aktivno angažirali pri iskanju rešitev za človokoljubno krizo, eh, ki eh, so jo povzročili eh, begunski valovi. In zato moramo odločno ukrepati in poiskati učinkovite ukrepe, ki bodo odražale solidarnost eh, in upoštevale človekove pravice. In politika eh, sveta je, da se eh, upošteva najrazličnejše ukrepe za zagotovitev mednarodne zaščite, hkrati pa izboljšati nadzor nad zunanimi eh, mejami in eh, zaščititi eh, osebe na ozemlju Evropske unije. To je v srčju migracijske politike in azilne politike Evropske unije. Učinkovito se moramo ozvati na eh, nujnost, humanitarno eh, nujnost in eh, sicer skladno z našimi mednarodnimi zavezami. Kar zadeva pridržanje Tu je temeljno pravilo tako mednarodnega kot evropskega prava, ki pomeni, da vsak migrant ali druga oseba uživa pravico do svobode in pridržanje je lahko zgolj eh, iz, v izjemnih okoliščinah in ne sme, se ne sme zgoditi samovoljno. To je potrebno to je možno samo v specifičnih razmerah in eh, tu eh, najdemo zlasti direktivo o vračanju in direktivo, ki se nanaša na pogoje sprejemanja azilantov oziroma prosilcev za azil. V teh, v teh, v teh direktivah najdemo eh, ustrezna pravila tu imamo tudi 15. člen prvega odstavka in ki govori o tem, da mora vsakršno pridržanje biti čim krajše in da ga je moč podaljšati samo eh, tako dolgo, dokler ni mogoče, dokler se ne sklene ustrezni eh, oziroma dokonča ustrezni postopek, ki se nanaša na eh, eh, tak dogodek. Nihče ne more biti pridržan samo zato, ker je zahteva oziroma je zaprosil za mednarodno zaščito. In, eh, Eh, lahko da se izkaže za potrebno, to mora biti predmet, eh, predmet ocene, namreč potrebno je presoditi, ali ni moč mogoče eh, uvesti tudi kakšne druge manj stroge ukrepe. In države članice morajo zagotoviti človekove pravice migrantov, beguncev, vključno z zavezami iz direktiv če pride do neizvajanja evropske zakonodaje se strani držav članic, mora komisija, kot predvideva pogodba, sprejeti ustrezne ukrepe. Da bi izboljšali učinkovitost sistema vračanja unije, je svet v zadnjih mesecih eh, večkrat eh, izjavil, da je pridržanje lahko samo izhod v, oziroma ukrep v skrajni sili in da ga je možno izvajati samo, če ni mogoče, eh, ni mogoče izvesti kakega drugega eh, ukrepa. Svet je sklenil, da bodo države članice. Eh, če ni dovolj sodelovanja s strani imigrantov, da lahko v tem primeru komisija, da se komisija lahko, v tem primeru lahko sproži mehanizem, ki ga ima na voljo, vendar samo v času oziroma trajanju, ki je eh, potrebno za zagotovitev eh, takih postopkov. In eh, spet mora to potekati v polnem spoštovanju pravic in vsega, kar izhaja iz zakonodaje o vračanju. Države članice so se tudi zedinile, da kadar ni možno zagotoviti prostovoljne vrnitve, in sicer zato, da bi preprečili, eh, preprečili eh, različne kršitve, da v tem primeru lahko uveljavijo tak ukrep eh, pridržanja, kadar ni nobene druge možnosti, ko je potrebno polno sodelovanje s strani migrantov oziroma beguncev. In v primeru jemanja prstnih odtisov, tu imamo izbor ukrepov Agencije eh, za temeljne pravice iz oktobra in eh, ki se na to nanašajo. Naj eh, sklenem to vprašanje pridržanja eh, bo še naprej pomembno, je, potrebno je tu povdariti njegovo izjemnost, da gre za ukrep, ki je možen le v izjemnih okoliščinah in tu eh, pričakuje pa se tudi nadaljne mnenje Evropskega sodišča. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa v imenu Evropske komisije komisar Avramopoulos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mikrofon, prosim. Spoštovane poslanke in poslanci. Komisija želi skupaj s eh, parlamentom zagotavljati skladnost naših politik s človekovimi pravicami in pa s človekovim dostojanstvom. To je bilo v srcu razprave eh, oziroma mm, razprave o poročilu o demokraciji in človekovih pravicah. To je naša poglavitna prioriteta, tudi ko gre za prosilce za azil. pridržanje in uporaba sile nad prosilci za azil. To je današnja tema. Pravica do svobode in do varnosti eh, je temeljna človekova pravica. Pravica do azila je tudi temeljna pravica. V zadnjih mesecih smo si zelo prizadevali za to, da bi eh, se spoštovalo pravo Evropske unije. In to zajema vse vidike azilne zakonodaje. V tem kontekstu, dokler smo imeli preverjanje proporcionalnosti in ne vračanja, lahko države članice eh, eh, zavrnajo vstop posameznikov, ki ne izrazijo želje, da bodo zaprosili za mednarodno zaščito kot veste, eh, si prizadevamo za to, da bi pravilno registrirali priseljence in da bi spoštovali njihov status. To je predpogoj za to, da bi pravilno upravljali migracijske tokove in da bi spoštovali eh, pravice in pa naloge eh, priseljencev. Naj vam povem, kaj zahteva pravo Evropske unije. Ehm, imamo eh, pregled eh, direktive o azilu, to je bilo sprejeto s odločenjem. Eh, pravo določa jasne določbe v zvezi z prosilci za azil in to je doseženo ravnotežje. In zato je bistvenega pomena, da se osebe pridržijo samo, če se popolnoma spoštujajo ta pravila pridržanje se lahko uporabi samo kot eh, zadnji ukrep in samo potem, ko eh, so bile izkoriščene vse druge alternative. Vsi se strinjamo, da osebe nikoli ne bi smeli pridržati samo zato, ker je ta oseba prosilec za azil. Hkrati pa je tako, kadar obstaja veliko tveganje za obhajanje pravil, bi morale eh, države članice uvesti pridržanje, če je to nujno in eh, proporcionalno. Direktiva o pogojih za sprejem pravi, da morajo biti pogoji pridržanja takšni, da se spoštuje človekovo dostojanstvo in eh, da se spoštuje tudi pravice prosilcev in pa njihove potrebe imamo um, um, dober pravni okvir, ampak smo na pol poti. Izjiv je ta, da zagotovimo uh, dober prenos uh, teh pravil v nacionalno pravo in pa pravilno izvajanje. Evropska komisija natančno spremlja spoštovanje držav članic uh, predpisov Evropske unije o pridržanju. Države članice morajo prenesti uh, direktivo o pogojih za sprejem do julija 2015. Evropska komisija je poslala opomin vsem tistim državam članicam, ki tega niso zagotovile. Poleg tega Evropska, je Evropska komisija pozorna tudi na prakso držav članic na tem področju. Komisija je zagotovila tudi smernice za države, tako, da bi omogočili sistematično eh, jemanje eh, prstnih otisov. Cilj je, da bi zagotovili boljše upravljanje eh, tako v priseljencev in sicer preko boljšega izvajanja uredbe Eurodac, pri tem pa se povsem spoštujajo temeljne pravice prosilcev oziroma migrantov. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za vašo pozornost prosim vas za razumevanje, kajti kot veste, prejšnja razprava je eh, potekala dlje, kot smo um, predvideli, jaz pa moram ujeti zadnje letalo v Berlin in vas bom moral zapustiti. In uh, eh, eh, nek drug komisar me bo nadomestil. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Evropske ljudske stranke Monika Holmajer. Dve minuti, izvolite. Gospod komisar, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej se lepo zahvaljujem za ta kratek pregled. To, kar je meni posebej pomembno, je to, da imamo v EU države, kjer se Eh, človekove pravice prosilcev in pa beguncev ne spoštujejo. Ni razloga za pretirano uporabo sile in pa ni razloga za to, da ljudi spravimo v centre, ki so podobni zaporom ali pa so celo slabši, kot so zapori. Malo vode, ni medicinske preskrbe, nobene hrane, eh, slabi, slaba eh, higijena in tako naprej. To se lahko zgodi na Slovaškem, na Mačarskem, v Grčiji. To lahko zadeva številne države članice Evropske unije. Kdaj ali kako je nekdo upravičen do mednarodne zaščite? Da, to je pomembna razprava, ampak vendarle moramo zagotoviti tudi človeško ravnanje za temi ljudmi. Najprej treba zagotoviti to, obstaja zaveza za registriranje in tu je gotovo zelo eh, pomembno, da hitro začnemo z obrazložitvijo. Kajti um, ljudje so prejeli napačne informacije in ljudje se bojijo registracije in na noben način se ne želijo registrirati. Zato je potrebno zelo hitro začeti sa pojasnili, um, eh, kajti imamo na tisoče otrok, ki so izginili in te otroke je treba zaščititi. Te otroci lahko hitro postanejo žrtve kriminala, kajti um, niso, nima, ne uživajo nikakršne zaščite in tako uh, jih lahko organiziran kriminal na najbolj brutalen način izkoristi. Prosim, delajmo skupaj na tej temi in bodimo razumni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Holmajer. Sedaj pa za eh, socialdemokrate Enrique Guerrero Salom. Hvala lepa. Če bi se v vseh državah članicah uresničilo to, kar sta povedala gospod Šmit in gospod Avramopoulos, in sicer, da je svoboda eh, temeljno načelo in da je treba vse to preveriti od primera do primera, da ne sme uh, obstajati boljš ne smejo obstajati bolj škodljivi ukrepi od teh, kot so vračanje. E, in če bi res bolje uporabljali mednarodno zakonodajo, potem danes o tem ne bi tukaj razpravljali. Ampak v resnici ni tako. E, Eh, imamo države, ki so se postavili na okope, države, ki so na agresiven način uh, sprejele prosilce za azil, države, ki ne spoštujejo teh pravic in ki uporabljajo neke vrste policijsko nasilje. In ne gre za to, da se mm, maltretira tiste, ki so jim kršene pravice v tem trenutku, ampak gre za to, da želijo v bistvu poslati odvračilno sporočilo v državi, države izvora, zato da eh, ne bi od tam več prihajali ljudje, ker jih tukaj obravnavamo na takšen način. To je problem. In eh, zato se moramo problema rešiti drugače. Dublin ni rešitev. Vsi se strinjamo s tem, da potrebujemo nove predpise, na podlagi katerih bomo lahko uredili to situacijo na različen način. Dejstvo je, da eh, ne moremo opustiti humanitarnih načel, kadar moramo zaščititi ljudi, ki bežijo pred vojno in si s tem rešujejo življenje in drugih ljudi, ki pa bežijo pred lakoto, ki ravno tako um, mori, kakor vojne. In zato moramo najti primeren način vodenja te azilne politike, ki, o kateri tako pogosto govorite v svetu in v komisiji, e, vendar pa žal številnih načel nekatere države članice e, pač ne upoštevajo. Hvala lepa. Sedaj pa za EKR, Timothy Kirkop, minuta in pol. Gospod predsedajoči, vem, da sem to že dejal več kot enkrat ta teden, ampak pravilno izvajanje pravil, ki jih že imamo, je ključen za um, to, da bomo kos izzivom. In večji, ko so izzivi, bolj potrebujemo pravilno izvajanje teh pravil. Večkrat sem v tej dvorani opozoril na to, da države članice ne izvajajo pravil. In to eh, je bilo eh, mnogo preden nas je zadela ta kriza. Vemo, katere so te države in vemo, da bi morala Evropska komisija ukrepati prej. Razumem, da je zmogljivost držav, da namenijo potrebna finančna sredstva. Nekaj, kar je zelo težko, ampak vendarle eh, bi morali zagotavljati človekovo dostojanstvo in vendarle bi morali spoštovati pravo, ki velja za nas vse. To pa je del širše razprave, ki jo potrebujemo, če eh, želimo eh, učinkovito rešiti eh, migracijsko krizo. Nadzor meja, jemanje prstnih otisov, registracija in pa izboljšanje pogojev pri pridržanju. Za vse to imamo pravila in skrajni čas je, da komisija začne opozarjati države članice, da morajo spoštovati te predpise. Nove ideje, novi predlogi prihajajo. Ampak zakaj ne bi rešili eh, eh, zadev s temi sredstvi, ki jih imamo na voljo, preden gremo naprej? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Ekar vam je eh, postavil vprašanje. Boste sprejeli vprašanje? Da, izvolite. Hvala lepa. Govorili ste o migracijski krizi. Migracijsko krizo bi lahko rešili, če uh, bi rešili vprašanje prostega uh, gibanja. Uh, In on je eh, na to eh, opozoril v Bloombergovem govoru, kajti želel je urediti to vprašanje prostega uh, gibanja. Potem pa se je umaknil od tega. Zakaj je to storil? Kajti zadevo bi lahko uh, rešili na ta način. Well, <laughs> say, pathetic, really? To je nekoliko patetično. Predsedujoče, nisem imel časa, da bi širše spregovoril o priseljevanju. Zaupam v vodstvo moje politične skupine in pa Združnega kraljestva, ko gre za pogajanje eh, v zvezi s stvarmi, ki, so, eh, ki bodo v korist eh, Združenemu kraljestvu, pa tudi Evropski uniji. Skrajne Torej, prispevki skrajnih eh, strank res um, ne prispevajo k poglavitni razpravi, ki jo moramo voditi o prihodnosti. Um... Najlepša hvala. Dve minuti v imenu uh, liberalcev. Cecilija Wikström. Današnja razprava je odlična priložnost, da ponovno v to razpravo uvedemo dejstva, vključimo dejstva. In tu je najflagrantnejši primer eh, predsednika Evropskega sveta, gospoda Tuska, ki je podal za misel, da bi bilo potrebno vse eh, prosilce za azil pridržati za 18 mesecev, da se ugotovi, če ni med njimi potencijalnih teroristov. To pa bi bilo pa v samo nasprotju z obstoječo evropsko zakonodajo oziroma zakonodajo EU. Predsednik Evropskega sveta predlaga, da vsi tisti, ki iščejo azil za točišče v Evropi, od dojenčkov do najstarejšega moškega ali žensko, da se jih namesti v, eh, v posebna taborišča, kjer so eh, pridržani. In to spominja na najtemnejše ob, eh, temnejša obdobja evropske zgodovine. In mislim, da je to v tolikšni meri šokantno, da mislim, da je, bi bilo potrebno zaradi tega od gospoda Tuska zahtevati, da se javno opraviči. In eh, ko je govora o beguncih, da nezakonito vstopajo v EU, to ni pravilno. Ni nezakonito vstopiti v državo zato, da bi zaprosili za azil. Gre za Eh, pravico za priznano eh, človekovo pravico. Če bi sodelovali eh, vsi skupaj, potem bi to za to, dišče, za to čišče lahko ponudili. Ta te krize žili begunci ali evropske institucije, temveč nacionalistične vlade in populisti, ki preprečujejo evropsko rešitev. In prišel je resnično čas, da se tega zavemo in najboljša rešitev je, da se tega lotimo skupaj. Najlepša hvala. Hvala lepa. Modri. Kardon, eh, no, modri karton s strani, strani gospoda Kazimirja. No, no, no, ne, ne vi, gospod Buonanno. E, e, pani poseł, myślę, że pani bardzo. Mislim, e, spoštovana gospa, da govorite zelo enostransko, ko pravite, da eh, eh, gospod Tusk predlaga nekaj resnično drakonskega. Vendar pa bi v primeru tega, kar predlagate, eh, to pomenilo, Kajti, kakšna, kaj pa vi predlagate nekaj, kar bi lahko zagotovilo varnost v Evropi? Gre za enostavni predlog in to prihaja tudi od večine uh, odbora Libe, odkudar prihajam. Gre za poseben distribucijski ključ na podlagi kvantitativnih podatkov, kot so prebivalstvo, stopnja zaposlovanja in tako dalje. Hkrati pa upoštevati tudi države, Eh, odkuder eh, do sedaj eh, prihaja večina beguncev. In prišel je čas za države, ki do sedaj še niso sodelovali, da začno sodelovati in prevzamejo svoj del odgovornosti. E, hvala lepa, Cecilija, jo prekinja predsedujoči. V imenu. Uh, imenu eh, Gue, gospod Juaristi Albons. Hvala lepa. Pred včerajšnjim smo se pogovarjali z mladim Afganistancem na meji med Srbijo in Bulgarijo, ki je prečkal Turčijo in, Afgan in, in Iran. In uh, v Bulgariji pa je policija z njim ravnala obupno. Uh, tepli so ga in zahtevali od njega ne vem kakšna priznanja. Videli smo ureze in um, eh, podpludbe na uh, njegovem telesu. In zato obsojamo te obupne pogoje, v katerih uh, priseljenci prečkajo uh, Bolgarijo in vstopajo pri Dimitrovgradu v Srbijo. Uh, kjer so ravno tako žrtve grdega ravnanja. Zelo uh, čudne stvari se dogajajo, uh, begunce tepejo in okradejo. Uh, in na to jih zapirajo v neke vrste tabore, kjer eh, imajo obupne pogoje. Poglejte skupino afganistanskih beguncev eh, v gozdu ter v centru, zbirnem centru v Bulgariji. Poslušajte, to se ne bi smelo dogajati nikjer, ne v Evropi, ne nikjer drugot, ampak to se dogaja tukaj. Govorimo o Bulgariji ter o policijskem nasilju v tej državi ter na njenih mejah govorimo o nehumanih pogojih ter o azilni politiki, ki si tega imena sploh ne zasluži. Ta dejstva niso sprejemljiva in zato pozivamo, da se zadevo, eh, da zadevo raziščijo neodvisni organi. Gospod Džambacki vam je postavil vprašanje, boste odgovorili? Kolega Džambacki, izvolite. Gospod predsedujoči, uvaženi kolegi, uvaženi kolega. Eh, predsedujoči, kolegi. Najprej bi rekel, da te obtožbe ne držijo in eh, ljudje, ki prihajajo iz Afganistana, niso sirici, to so Afganci. Eh, kdaj pa ste bili zadnjič, naprimer, na turški meji in videli na lasne oči, kaj se eh, dogaja. In reči moram, da gre, moram, da gre za zunanjo mejo glede in predstavlja nekaj novega, naprimer to, kar se je zgodilo v Parizu. Eh, no, če boste vprašali Afganistance, se bodo strinjali z menoj, da ne gre za to, odkot prihajajo, gre za to, kaj se s temi osebami dogaja, ne glede na to, odkot prihajajo. Uh, uh, Oxfam in druge organizacije so pripravile poročila o uh, dejanski situaciji uh, na tem območju, tako da si je dovolj to ogledati. Minuten, Sedaj pa Judith Argentini v imenu zelenih. Hvala, gospod predsedujoči. Trump, the... uh, ehm, Na drugi strani Atlantika se stalno citira eh, Trumpa in eh, njegove izjave glede muslimanov. Eh, vsi so sumljivi, mi pa imamo svojega lastnega Donalda, Donalda Tuska. Kaj pa govori naš Donald? daje izjave in govori o tem, da migranti, ki pridejo v EU, da jih je potrebno pridržati za leto in pol in sicer zato, da jih bo najprej moč temeljito preveriti, govori nam o varnosti, govori nam o mednarodnih pravilih, o evropskih pravilih in v bistvu tudi pravi, da je te osebe možno pridržati, dokler se ta preverba ne, ne opravi. No, vse to je nesmiselno, to nima nobenega smisla. Poleg tega pa je zaskrbljujoče, kaj ti Donald Tusk vidi eh, v teh beguncih tveganje za varnost. Kakšna pa je razlika med njihovim Donaldom eh, čez eh, ocean in našim Donaldom? Potem so uh, tu najrazličnejša mišljenja, tu so konservativci, ki pravijo, da ta uh, stigmatizacija ni dopustna. Uh, tu je tudi uh, prvi člen uh, ameriške uh, ustave. Vendar pa mislim, da je potrebno našemu Donaldu povedati, da da na ta način širi strah. Poznamo zakon, vi poznate zakon, eh, to pozna eh, ga komisar kot eh, gospod Schmidt, vendar pa se zdi, da Donald tega ne ve. To mu je potrebno pojasniti. Gospod minister, to je potrebno osvetliti. Kaj meni Unija o stališču svojega predsednika? Ali so migranti nekaj, o čemer bomo razpravljali jutri ali bo to naš eh, božični, naše božične darilo. In eh, tu eh, pravzaprav se ne ponuja ničesar konkretnega, govori pa se take zadeve. In zdi se mi, da ne moremo od njega ničesar več pričakovati, ne danes, ne jutri. Hvala lepa. Um, there is a blue card to you from Janice Atkinson. Happy to. Gospod Atkinson ima za vas eh, modri karton. Eh, spoštovana, ali ne menite, da Renzi, Tusk ali pa celo gospod Cameron ali poslušajo ljudi, ki jih zastopajo oziroma predstavljajo in eh, skrbi svojih državljanov? Preden odgovorite na vprašanje, Torej naj spomnim eh, kolege, da je postopek modrega kartona namenjen vprašanjem, ne pa komentarjem oziroma mišljenjem. No, ne glede na to, boste dobili odgovor. Vprašanje je, ali se z menoj, gospa, ne strinjate. In moj odgovor je ne, ne strinjam se. Tudi vaš eh, premije eh, ima v sebi eh, dovolj eh, dostojnosti, da ne misli, da je potrebno zapreti vsakega migranta, vsakega begunca in širiti strah med ljudmi. In, ki naj, ki, strah, ki bi samo vodil eh, še v več revščine in več strahu in prestrašenosti v Evropski uniji. To je moj odgovor. Sedaj pa dve minuti v imenu FDD-ja, Diane James. Thank you, Hvala, spoštovani eh, predsedujoči. Pričakujem logiko in doslednost v evropski, v eh, evropski politiki. Tu imamo pred očmi eh, zlasti zakonodajo, ki se nanaša na pridržanja. In nekateri so dejanski prosilci za eh, azil, vendar pa je res, da je mnogo teže ugotoviti, kateri so tisti, ki se samo delajo, da so to. In vse to je samo še zaostrilo probleme, ki so nastali zaradi, eh, zaradi povabila, ne dovolj premišljenega povabila gospe Merkel. In eh, tu imamo potem tudi vse te zgodbe o tem, da je vse več kriminala na ulicah, vse več nasilja. In v Združenem eh, kraljestvu je bilo predlago, da se omogoči ponovno da se omogoči preselitev določenim eh, številu migrantov. Na vsak način pa je bistvenega pomena privolitev tudi državljanov. Tu imamo na drugi strani eh, morda nek diktat z vidika števila ljudi, ki bi jih morale države eh, sprejeti in glede ponovne eh, naselitve oziroma relokalizacije. In ta pritisk je pogosto vse večji in je večji, kot ga posamezna država lahko predstavlja prenese. In potrebno bi bilo zagotoviti bolj gladek pristop k temu vprašanju, potem eh, tudi eh, prenehati delovati kot eh, diktator in potem tudi uveljavljati to načelo svobode. Hvala lepa. Zdaj pa Viki Majer, ena minuta v imenu e INAF. Lepa, hvala predsedojoči. Na stotine tisočev eh, proslicev za azil je. Tudi eh, v naši državi, na nizozemskem. In Po poletju eh, smo, eh, je k nam prispelo več beguncev kot v prejšnjih letih, eh, zlasti 2013 in 2014. In tu so tudi tisti, ki so usumljeni terorizma in ki so podali prošnjo za azil. In ocenjeno je, da moramo zlasti razmišljati o varnosti svojih državljanov in to je potrebno izvesti v celoti. In eh, gre za našo, našo odločitev in ne odločitev Evropske unije, ko se naprimer odločimo, da izženemo ljudi, ki nimajo pravice zaprositi za azil. Hvala, dve minuti, Marija Gabriel. Hvala, predsedujoči. Omenjeno, omenjena je bila Bolgarija in Bolgarija seveda ima veliko odgovornost, glede na to, da je ena od držav eh, na zunanji meji Evropske unije. Eh, Bolgarija tesno sodeluje z mednarodnimi ustanovami, pa tudi z Evropsko unijo, skladno z mednarodnim in evropskim pravom. Tu je potrebno omeniti prvič to, da bi se morali vsi ravnati po isti metodologiji, ko pripravljamo naprimer poročila o spremljanju in eh, ko gre za ocenjevanje situacije. In vendarle se zdi, da to poročilo ni zasnovano na eh, taki enaki metodologiji. Potem je tu UNHCR ki eh, spremljajo eh, okoliščine. In februarja 2015 je bil sprejet sklep, da se izvedejo inšpekcije oziroma nadzor na mejah. In eh, Tu je predstavnik Frontexa, ki je prisoten med vsemi eh, postopki, ki se nanašajo na državljane iz tretjih držav. Tako da eh, spoštujmo vsaj naše lastne agencije. Ti eh, predstavniki Frontexa morajo tudi opraviti posebno usposabljanje. Tu gre potem za informiranje, potem za debriferanje in tako dalje. E, tu so tudi formalni postopki, naprimer za, e, za pritažbo. In to eh, zahteva pripravo posebnega dokumenta, hkrati je potrebno zahtevati od državnih oblasti, da o tem poročajo. Vse to v skrbi, da se zagotovi objektivno obravnavo. In eh, Libe pošilja delegacije v zadevne države na eh, posebne oglede in opazovalne misije in države, ki se eh, v tolikšni meri trudijo, to so države, ki jih je potrebno spodbujati. Hvala lepa za dve minuti, Jozef Bajdenholzer. 2015 werden uns noch. Uh, še dolgo se bomo okvarjali za letom 2015, kajti nismo bili pripravljeni na največje begunsko gibanje po drugi eh, svetovni vojni in nič več ne bo tako, kot je nekdaj bilo. Doživi, doživeli smo hektiko, doživ, doživeli smo bodeče žice, eh, doživeli smo tudi uporabo sile. Eh, Številne teh stvari bi lahko preprečili, če bi sledili predstavam Evropskega parlamenta. Aprila smo govorili o celovitem pristopu, govorili smo o diferenciranem pristopu, da bi morali eh, razlikovati med eh, begom, pregonom, eh, migracijo sedaj pa uh, hruške in jabolka mečemo v isto košaro. Mi pa v resnici potrebujemo različne instrumente. In razgobil se je smisel azilske, azilnega uh, postopka. Uh, treba je zagotoviti zaščito individualne postopke in pa eh, pravična, pravične procese. Pridržanje eh, bi moralo biti omajeno zgolj na posebne okoliščine. Imamo direktivo o sprejemu, govorili smo o standardih, govorili smo o tem, da eh, centri ne smejo biti podobni zaporom, govorili smo tudi o posebni ranljivosti mladih in otrok. Gotovo pa nismo govorili o sistematični uporabi nasilja. Zanima me, zakaj se ta svežen še ne izvaja v vseh državah članicah. Verjetno zato, ker se eh, številne države članice sprašujejo o smiselnosti dablinskih postopkov in resno bi se morali vprašati, kako bi lahko eh, dable nadomestili z nečim bolj praktičnim. Um, potrebujemo um, legalne poti, na ta način bi se lahko marsičemu izognili in seveda se moramo pogovoriti tudi o tem, kako bomo obravnavali Turčijo, ki ima že tako in tako veliko težav. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Weidenholzer. Sedaj pa uh, eh, Hilge Stevens za eno minuto. Dank u voorzitter, beste collega's. Na de aanslagen in. Eh, spoštovani predsedujoči, dragi kolegi, po eh, pariških atentatih je eh, predsednik izjavil, da mora biti možno pridržati te prosilce, dokler se ne opravijo ustrezne preverbe. In prosilci za azil niso teroristi, so pa teroristi, ki potujejo po balkanski poti kjer, eh, kjer, po kateri potuje tudi večina beguncev. In eh, večinoma so to serijci. So osebe, ki so eh, nezakonite osebe in te mora biti možno pridržati, zato da se, lahko, da se jih lahko preveri. Vprašanje pa je, pravzaprav, zakaj so naše meje prava sita, zakaj se ne naredi, eh, zakaj ne naredi več Italija in zakaj so se nekari, nekateri odločili, da odvrnejo pogled. Istek kako to, da moramo v 21. stoletju eh, še vedno pojasevati, da je nedopustno, da se pridrži oziroma zapre otroke, tiste, ki bežijo pred vojno, eh, pred situacijami, ki jih nihče izmed nas ni eh, doživel. To je nedopustno in to je v nasprotju s pravicami in temeljnimi. Eh, Eh, pravicami in v nasprotju z, eh, z Eh, z vse, splošno deklaracijo o človekovih pravic. In več eh, govornikov je eh, to že poudarilo. To so otroci, ki trpijo zaradi nasilja, zaradi brutalnega ravnanja. In želela bi se, da kolega pojasni, kako je možno, da gospod Tusk, predsednik sveta, ki nas vse predstavlja in da je pred samo nekaj dnevi izjavil, da je potrebno potrebno begunce oziroma prebežnike pridržati 18 mesecev. In medtem, ko bi morali spoštovati temeljne pravice, o katerih neprestano govorimo, se organizirati za to, da se zagotovi učinkoviti nadzor na mejah, to je prav gotovo neobhodno potrebno, potrebno je zagotoviti tudi svobodo ustavljanja. Eh, vseh in zagotoviti eh, prosti pretok na, v tem območju. Hvala, dober večer vsem. Eh, naslednji je gospod Björk, minuto in Gospa Björk, minuto in pol imate. Hvala. Moja delegacija je bila na področju Balkana, kjer smo srečali številne organizacije, mejno policijo ter uh, tudi migrante. Uh, to so osebe, ki imajo pravico, da poiščejo azil, ki imajo pravico do tega, da se jih sprejme v Evropi. Te, besede, te osebe niso v nezakoniti situaciji in se jih ne sme pridržati ter podvreči nasilnemu um, delovanju. Opazili pa smo um, brutalen odnos do njih v Turčiji, tudi mladoletne osebe in otroci. Um, so zaprti. Eh, zdravstveno osebje nam je ravno tako poročalo o celi vrsti primerov nasilja se strani bolgarske policije. In zato se sprašujemo, kaj lahko storimo, da to zaustavimo. Ali je v redu, da policija eh, obravnava migrante na takšen način? Uh, Eh, kako lahko potem zahtevamo od Turčije, da prekine z nasilno obravnavo migrantov? Ali eh, ne bi morali najprej pozvati komisije in eh, držav članic naj prenehajo govoriti o Dublinu um, glede Bolgarije in drugih? Mislim, da bi morali prav mi ki uživamo zaščito v naših državah, se zoprstaviti eh, proti tem travmam, ki eh, si jih prav nihče ne zasluži. Hvala, gospa Björk. Eh, vprašanje za vas. Ali ga sprejmete? L'onorevole Bonanno. Gospod Buonanno bi vam želel postaviti vprašanje. Grazie v redu gospa keller besedo imate za minuto izvolite. E v skladu s poslovnikom imajo poslanci pravico da sprejmejo ali zavrnejo vprašanje gospa keller hvala lepa. Pogledala sem si opis dela gospoda Tuska, kajti to je objavil na spletu in tukaj je zapisano, um, olajševal naj bi konsens v Evropskem svetu. Nisem prepričana, uh, Če si je gospod Tusk uh, ogledal ta opis službe na spletu in morda bi moral to storiti, kaj ti dal je intervju Guardianu in drugim časopisom in v svojih besedah gotovo ni bil v veliko pomoč. In tudi eh, ni videti je, da bi dobro poznal eh, pravo Evropske unije, sicer ne bi predlagal stvari, ki so v nasprotju z pravom Evropske unije. Ampak po drugi strani. Uh, v, v, Evropska komisija je varuhinja pogodb in uh, Gospod Juncker je gotovo imel dober pogovor z gospodom Tuskom in gotovo bomo v prihodnosti slišali boljše predloge in boljše opise se strani eh, predsednika sveta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferrara. Minuto, gospa Ferrara, minuto imate. Hvala, gospod predsednik. Izziv pred Evropsko unijo je primerno ravnotežje med svobodo in varnostjo. Varnost bi morala biti inštrument, s pomočjo katerega bi dosegli svobodo in zagotovili eh, temeljne svoboščine in pravice. Ampak danes se zdi, da uh, gre to ravnotežje vse bolj v smeri varnosti na račun svobode. In zato je pravilno identificirati migrante in eh, prosilce za azil. To gre gotovo v prid evropskim državljanom, ki jih spremejo, pa gre tudi v prid uh, zagotavljanja varnosti za državljane tretjih držav, ki želijo biti tukaj sprijeti. Torej, kakšna je rešitev? Rešitev gotovo ni uporaba sile, gotovo ni uh, pridrževanje in pripiranje ljudi. V Italiji smo videli zelo negativne primere taborišč, eh, v katerih je prišlo tudi do ustaj izbruhov zaradi pogojev, eh, pod katerimi so migranti v njih zaprti. Torej, kakšna je rešitev naša? Eh, naše gibanje pet, stel, eh, pet zvest se zauzema za spremembo Dublinske uredbe in druge zakonodaje za identifikacijo teh oseb, čim eh, pridejo v Evropsko unijo in na ta način bomo lažje zagotavljali varnost za nje in za evropske državljane. Hvala. Hvala, gospa Bizotto. Gospod predsedujoči, ko govorimo o priseljevanju, ponavljamo vedno iste besede. Sprejemanje, solidarnost eh, in tako naprej. Eh, in Mm, tako Italija odpira vrata hiš in hotelov, zato da lahko namesti vse te nezakonite priseljence. Kaj pa Evropa? Najprej hvali Italijo, ki sprejema na tisoče nezakonitih eh, prišlekov, potem pa kaznuje Italijo zaradi eh, neprimernega ravnanja. Eh, sram naj vas bo. In zato sprašujem komisijo, zakaj ne bi pripravili izbirnih centrov v Afriki, zato da bi tam ocenjevali in, in um, proučevali situacijo teh priseljencev in morda preprečili, da bi padli v roke teh prodajal, preprodajalcev in trgovcev z ljudmi. Zakaj uh, mora biti italijanska vlada edina odgovorna za uh, to situacijo, ki je že ušla izpod nadzora? Uh, spoštovani kolegi, uh, vse to, o čemer govorimo, ne bo pomagalo tistim, ki res um, bežijo pred vojno, pred tistimi, ki pritiskajo naše meje. Ne bo pomagalo tudi uh, evropskim državljanom, ki nimajo od eh, česa živeti, italijanskim upokojencem, ki živijo si 400 eh, evri na mesec. To ne bo pomagalo našim državljanom v stiski, če bodo vsi priseljenci v hotelih in v hišah in živeli tukaj povsem zastonj. Ne, ne in še enkrat ne hvala lepa gospod predsedujoči spoštovane gospe in gospodje evropska komisija je v številnih poročilih poudarila da je bolgarija varuhinja zunanje meje meja sa turčijo je zelo težko območje in bolgarska uh, mejna policija dela v težkih pogojih. Uh, treba se je ukvarjati za kriminalci, za tihotapci, s potencijalnimi teroristi in za uh, migranti, ki so prečkali mejo in potrebujajo pomoč. Ampak ne glede na vsa ta prizadevanja, so tuje humanitarne organizacije uh, dajale, da Bolgarija zlorablja prosilce za azil. Uh, Naj povem, da nobena preiskava bolgarske policije ne podpira teh obtožb. Nezakonito prečkanje meja, torej zunaj um, menjih prehodov, odpira vrata islamskim uh, terorističnim organizacijam, da vstopajo v Bolgarijo in v Evropsko unijo. Zato uh, bo Bolgarija še naprej uporabljala vse stroge ukrepe, ki jih dovoljuje nacionalno pravo in bo še naprej eh, nadzorovala, eh, nadzor, eh, nadzorovala tok beguncev in migrantov. To povem vsem, ki kritizirajo države na zonanjih majh Evropske unije. Prosim, seznanite se s pogoji, pod katerimi delajo naši mejni policisti, preden nas obtožujete. In eh, ne govorite samo o zaprosilci za azil. Oziroma, uh, govorite prosim z tisoči uh, migrantov, ki prihajajo vsak dan. Hvala lepa. Gospa Jotova, hvala lepa. Leta 2000. 15 smo zapisali številne dokumente. Kar naprej govorimo o tej strategiji, o drugi strategiji, da bi rešili to begunsko krizo, ampak pozabljamo na nekaj, na človeški obraz te krize. Imamo številne vojne in konflikte po svetu in Eh, pozabljamo na tragične zgodbe, ampak to se ne bi zgodilo, če, ne bi, če bi spoštovali zaveze, ki smo jih sprejeli že ob začetku tega leta. Države članice smo pustili same in države so potem začele vzpostavljati eh, majne zidove in pa bodeče žice. Dublin ne deluje, eh, mehanizem za prerasporeditev ne deluje hotspoti niso dali pričakovanih rezultatov, merila za um, premestitve niso jasna in spet smo sedaj uh, uvedli nove ideje, da bi nekako premestili 80 tisoč sirskih uh, migrantov letno v Evropski uniji. Hkrati pa je tako, da. Um, um, migranti ne bi želeli biti na periferiji uh, Evropske unije, takoj bi šli na zahod in na sever. Uh, in um, posledice so ne um, skladja. Najslabše sporočilo, ki ga danes, danes lahko pošljemo, je to, da upirimo prst v eno državo ali v dve. Vsi se soočamo z istimi težavami, vsi tičimo v istih težavah. In tukaj ne gre za zlorabo nasilja, če morate nekomu vzeti prstne pritise ali pa če morate uh, nekoga registrirati. To so evropski standardi, za katere ste tukaj glasovali. In če potem eh, država kot je Bolgarija spoštuje te pravile, je potem ne bi smeli obtoževati, da ne spoštuje človekovih pravic. Bolgarija ni bila, kritizi, ni bila deležna kritike v nobenem od poročil, ki spremljajo eh, to področje sedaj nam očitate, da smo ksenofobi in tako naprej, ampak to nič ne prispeva k rešitvi. Ja. Gospod Čambacki, to je še ena um, nesmiselna razprava. Tukaj se obtožujemo in smo tudi svetohlinski. In kategorično to zavračam. To so lahko zapisali samo ljudje, ki imajo ali slabe namene, ali pa te meje nikoli niso videli, ali pa niti ne vedo, kje je meja med Bolgarijo in Turčijo. To ni samo bolgarska meja, mimo grede, to je zunanja meja Evropske unije. In Bolgarija mora zaščititi to mejo v interesu Bolgarov in pa v interesu Evropske unije. Tu pa je še nekaj, kar sem opazil v tej razpravi. Očitno številni kolegi ne razumejo, zakaj tukaj gre in nam še vedno eh, govorijo stvari, ki niso povezane z resničnim življenjem. Eh, če imenujete jemanje prstnih otisov nasilje, potem ne veste, o čem govorite. Očitno eh, tukaj nekateri trpijo za sindromom razcepljene osebnosti. Tisti, ki želijo zaščititi um, zakonite prisiljence, prosim, naj pridejo v Evropo za letalom. Modri karton za vas, gospod Džambac, ki ga sprejmete. Imel bi vprašanje, ali se strinjate, da prihaja do obsodb, ker. Uh, Eh, eh, so v ozadju nekatere eh, nevladne organizacije in pa nekatere skupnosti človekovih pravic, ki s tem zaslužijo. Hvala lepa za vprašanje. Ne bojim se odgovoriti na to vprašanje. Da, tu so v ozadju organizacije, ki zasledujajo drugačne interese in drugačne ambicije. govornik je bil prekinjen gospa mlinar nezakoniten, eh, nezakonit prestop meje če ni drugih možnosti gotovo ni kaznivo dejanje kot tu ni na primer napačno eh, parkiranje pa vendarle zapiramo prosilce za azil imamo peti člen Evropske eh, listine za človekove pravice in tam je zapisano, da je pridržanje eh, zadnji ukrep. In eh, tudi pridržanje za registracijo in pa za, vzem, za odozem prstnih otisov ne more biti avtomatični takošnji ukrep. To so traumatizirani ljudje, ki potrebujejo našo zaščito. To so v prvi vrsti otroci in tega ne smemo pozabiti. Poleg tega uh, ta sproža velike stroške in potem imajo uradniki moralno dilemo. To so namreč ljudje, ki eh, niso storili nobenega kaznivega dejanja, pa vendarle jih morajo pridržati. In to podskrbeti moramo za človeško ravnanje za begunci in migranti. Um- Hvala, gospa Spinelli, minuto in pol imate, izvolite. Hvala lepa. V poročilu komisije o italijanskih hotspot berem, da mora Rim pripraviti zakonski okvir za uporabo sile za mm, odzemanje prstnih odtisov in za daljša pridržanja oziroma pripor. To je zelo težko, razen če se kršita dva člena ustave. In zato sprašujem, kako nameravate obravnavati pripor, in nasilje eh, nad priseljenci, ki se vse bolj širi. Bolgarija, Romunija, Francija, Španija. Tudi v Italiji so, je prisilni izgon eh, nekaj, kar se izvaja, tudi če sodniki to zaustavijo. Eh, potem vidimo, uh, da uh, zasegajo dragocene predmete, ki jih nosijo s seboj priseljenci, zato da na ta način menda plačujajo stroške njihove namestitve. Poslušajte, zdaj ali naj bi mi res tukaj reševali Schengen, 18 mesecev pripora, ki jih predlaga predsednik Tusk, zato da bi na ta način rešili Schengen, habeas corpus, neizvajanje prisilnih ukrepov nad mladoletnimi. Eh, paziti moramo, ne moremo eh, sprejeti izvajanja eh, takšnih ukrepov, če pa imamo celo vrsto členov v naših ustavah in drugih zakonskih besedilih, ki to preprečujejo. Če morajo biti to ukrepi za reševanje Schengena, potem se s tem gotovo ne moremo strinjati. Gospa Žoli. Gospod predsedujoči, gospod komisar, Zdi se, da usoda priseljencev ne gane več nikogar. Še slabše, eh, predsednik sveta podaja izjave, ki so nevarne in ki eh, so bolj podobne tistim populističnim izjavam, ki jih zelo naširoko poslušamo po vsoto Evropi. In šokira me to, da gospod Tus govori o možnosti, da bi 18 mesecev zapirali priseljence iz varnostnih razlogov. In, eh, zahteva, da bi ga o tem povprašali na plenarnem zasedanju, je bila zavržena se strani drugih političnih skupin. Zelo uh, čudno je to. To pomeni, da lahko v zvezi z begunci rečemo in predlagamo prav kar koli. V uh, Evropi uh, vidimo, da se eden po eden oglašajo in dvigajo, vendar pa so naši jezovi povsem popustili. Na ta, popustili na tak način je v bistvu uh, um, konec mednarodnega prava, um, konec um, varnosti lahko pom, naj bi pomenil tudi vojno in zato uh, je to žalostna slika Evrope v letu 2015 in zato pravim danes, da je treba storiti kaj več od lepih želja in dobrih namenov, ampak je treba najti usmeritev za Evropo, ki bo šla v pravo smer. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pridržanje in sila je nekaj, kar se, eh, če mora se je treba izogibati, kolikor se le da. Ampak tisti, ki prosijo za azil v Evropi, eh, nimajo dobrih razlogov za to, da zaprosijo za azil. Številni med njimi so takšni in številni goljufajo za to, da bi vstopili v Evropsko unijo naprimer ne želijo dati prstnih otisov, kar pomeni, da sabotirajo celoten postopek. In to niso v resnici prosilci za azil, za kar se izdajajo. In te ljudi moramo pridržati in uporabiti silo za to, da bi jih vrnili v njihove države. In moramo imeti možnost za razumno uporabo sile, tako da ti ljudje spoštujajo sprejete odločitve. Resnica je, da številni goljufajo in izkoriščajo naše sisteme. Zato moramo zagotoviti, da bomo te ljudi odkrili in uporaba sile mora biti del orodja, ki ga imamo na razpolago, zato da bomo odkrili tiste, ki goljufajo. Gospa Atkinson, Pravzaprav si želim eh, več pridržanja, zlasti v Kalajo. Vsak dan eh, slišimo o nasilju, eh, migrantov in tako naprej grozijo v Kaleju voznikom tovornjakov. Slišali smo grozne zgodbe, ko so voznikom grozili za noži in pištolami. Njihova življenja so ogrožena. Na sto tine beguncev prihaja na Norveško, ampak oni se potem kitijo s slikami džihadistov. Kaj je z temi ljudmi v Kalaju? Tega nihče ne eh, preverja. Ko pa je francoska policija želela um, ukrepati proti tem ljudem, oblasti bi morale ukrepati. Če policija ne more nadzirati položaja, potem naj se vključi vojska, da bo zagotovila varnost v Kalaju, tako kot se to dogaja tudi drugod v Franciji. Eh, Front National, če bi Front National zmagal v Kalaju prejšnji teden, potem bi našli boljše rešitve. Tisti eh, migranti, ki so krivi kaznivih dejanj, ne eh, morajo biti aretirani in treba jih je kaznovati ali poslati nazaj. Per due minuti, mi Děkuji, pane predsedajci. Vážený pane, pane... Um, gospod eh, Zdekovski, hvala lepa. Mm, gospod predsedojoči, komisija, kolegice in kolegi. Zahvaljujem eh, se vam eh, za to, da smo odprli to zelo zanimivo razpravo. In ta razprava odraža to, kar se dogaja v naših družbah. Ne strinjamo se o stvarih, stvari ne vidimo na isti način ni ene same resnice. Pomembno je, za katerega gledišča zadeve gledamo, ampak preden začnemo kritizirati kogarkoli, moramo priznati, da smo vsi storili napako. Kajti vsi smo uh, se izogibali uh, predpisom, nihče se ni držal predpisov. Potem pa uh, smo doživeli to krizo, govorimo o grozljivem položaju prosilcev za azil, ki čakajo na naših zonanjih uh, eh, mejah ali pa znotraj Evropske unije. Njihov položaj je zelo težek, to je nesporno res. Ampak zakaj je tako? Kdo so ti ljudje in kako se vedajo? Ali sami vedno spoštujejo vse predpise? Lahko bi dolgo govoril o izkušnjah iz begunskih taborišč na mejah. O tem smo veliko slišali, o tem je bilo rečenih veliko besed. Vedno obstajajo osebe, ki bodo poskušale kršiti predpise in ki ne bodo želeli izpeljati predpise v skladu s predpisi. In vsako pridržanje bi moralo biti predmet razprave. pozivam nas vse, da ne bomo samo kritični. Raje razmislimo o tem, kako bomo eh, na pozitiven eh, način rešili ta položaj v korist tistih ljudi, ki potrebujajo našo pomoč. Hvala, gospod Sani. Dve minuti imate. Grazie, presidente. Eh, Tistat, hrljem, šurajim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V tej dvorani pa ne samo tu, nasplošno. V medijih, ki so blizu parlamenta, je rečeno, da je ta razprava prišla v pravem trenutku, ampak evropska javna razprava je bolj zapletena, bolj relevantna in trša. Če spremljamo medije, potem beremo tam uh, različna mnenja, ampak uh, ta grozljiva retorika, uh, ki jo uporabljajo nekatere vlade, kot je naprimer mađarska vlada, je slišati zelo čudna za nekatera všesa. Ampak te olave so uporabile delno tudi evropske sredstva, zato da so zgradile meje in so uporabljale um, um, in so širile uh, vladno propagando po javnih medijih, zato da so uh, širile strah in sugerirale, da bi morali ljudje vzpostaviti samo obrambo, kajti izpostavljeni so velikim nevarnostim. Zato moramo poenotiti predpise, in moramo ta pravila tudi izvajati, zato da bi izključili takšno propagando. Naj omenim še PNR oziroma predpise v zvezi s PNR. Nemogoče je, da so evropske državljani predmet eh, eh, razno raznih varnostnih preverjanj in predpisov, medtem ko imamo po drugi strani na sto tisoče ljudi, ki lahko prečkajo meje brez kakršnega koli nadzora. In eh, k nam prihajajo ljudje, pa tudi zapuščajo Evropsko unijo brez kakršne koli kontrole. Potrebujemo ena, enotne predpise, ki jih bodo vsi spoštovali. Hvala gospod Halau. Minuto imate. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ena napaka naše migracijske politike je ta, da Evropska unija ne more vračati tistih ljudi, katerih prošnja za azil je bila zavrnjena. Jasno je, da to dejstvo spodbuja eh, iz eh, rabo našega azilnega sistema, sistema zato, da k nam prihajajo gospodarski eh, priseljenci. Ljudje čakajo na odločitve v odprtih centrih. Ko izvedo, da je bila njihova prošnja zavrnjena, pogosto izginajo in ostanajo v šengenskem območju kot nezakoniti priseljenci. Včasih izginajo iz centrov za sprajem, preden se registrirajo in preden eh, oddajo prsne vtise. To spodkopuje vredostojnost azilnega sistema. Dobra ideja bi bila, da bi vedno pridržali prosilce za azil eh, in sicer za čas, ko se obdeluje njihov primer. Če je to v nasprotju z obstoječim pravom, potem bi morali spremeniti to pravo Evropske unije. Hvala lepa. Hvala, gospa Pagasaur Tundua. Najlepša hvala, predsedujoči predniki Jezusa iz Nazareta so zbežali v Egipt in eh, zbežali pred preganjanjem nedolžnih. Če bi uh, takrat živeli gospa Bicotto in gospa Atkinson, uh, ne bi bilo Jezusa niti v jaslicah in bi Marija uh, rodila kjerkoli pa že in gotovo bi dete umrlo, uh, zato ker ste tako trdosrčni. Uh, Če svet ne upošteva tega, kar pomeni spoštovanje človekovih pravic za osebe, ki bežijo pred vojno, potem boste tudi vi krivi za to, kar se dogaja. Če je res to, kar pravite, potem ja, delujte eh, tako trdno in odločno, saj je gospod Juncker eh, danes rekel, da je to zgodovina, ki jo pišemo, ampak pri pisanju take zgodovine jaz ne želim biti soudeležena. Hvala. Gospa Anderson ima besedo za minuto in pol. Hvala. Na kipu svobode so zapisane zelo pogumne besede. In kaj to pomeni? Da se je mogoče treba v vrsti pripraviti na deportacijo ali na vračanje nazaj v vorno območje. Organi naj bi prisilno pridržali prosilce za azil. Dablinska uredba res ni uspela. Treba je opredeliti dostopne točke, porazdeliti hitre enote. Evropska unija sodeluje pri zlorabi pravic. Včeraj je Amnesty International objavila poročilo. Turčijo so obsodili zato, ker je nezakonito pridržala begunce in prosilce za azil in jih skušala lačne vračati v vojno območje. Bolgarija prav tako. Evropa se ne sooča z ničimer, kar bi bilo nevarno. Begunci so takšni kot jaz in vi. To so otroci, ženske, ki bežijo iz bližnjega vzhoda, iz severne Afrike, iz konfliktnih območij in sedaj je zaradi bomb zahodnih držav to še hujše. Če bomo imeli še več konfliktov, s tem ne bomo pomagali pri krizah in konfliktih prejšnjega in predprejšnjega stoletja so tudi na Ailes Islandu imeli varen dostop za milijone priseljencev. Irski konzervativec filozof Edinburg je rekel, da edino, kar je potrebno za zmago zla, je to, da dober človek ne stori nič. Prosim, če vendarle poskušamo spoštovati čas. Ja, kakšno sekundo eh, dlje ni problema, ampak vendarle se je treba držati časa. Gospa Avtala. Hvala, predsednik. Predsednik Evropskega sveta bi moral olajšati to, da bi združili različna stališča držav članic, da bi imeli vzdržne in človeške rešitve. Prav tako bi moral podpriti skupne evropske vrednote. Njegovo stališče ne sme podpihovati nacionalne politike. To, da bi 18 mesecev pridržali evropske vogonce, to je v nasprotju z evropskim pravom, pa tudi z mednarodnim pravom. Če bi pridržali begunce, potem bi s tem poglobili razhajanje in ločevanje med državama. To je zelo slabo v tem času, ko potrebujemo zelo močno skupno evropsko zeleno politiko. Na mesto populističnih odzivov potrebujemo celosten odziv za to, da bi reševali sedanjo humanitarno krizo na svetu. Eh, onorevole bay per. deux commissions du parlement. deset dni po napadih je evropski parlament izglasoval po pospešenem postopku besedila kjer je govor o nezakonitih priseljencih. Komisija pa pravi, da bomo imeli do leta 2017 še 3 milijone novih migrantov ta resolucija ne bi spodbudila nezakonito preseljevanje. Pravzaprav gre za to, da preprečujemo minim stranžem, da upravlja svoje delo. In sedaj se bodo lahko nezakoniti priseljenci upirali proti njim. Potem imamo tudi organizacije, ki se financirajo in sprožajo postoke v imenih teh nezakonitih priseljencev. Vaša prioriteta pa mora biti, da zagotovite varnost in blaginjo evropejcev, ki so vas izvolili ne pa da dajete v spredje nezakonite priseljence, njih pred nami. Potem ste dodali še nekaj, povabili ste nas naj spijemo šampanjec ob praznovanju te resolucije, istočasno pa naši državljani trepetajo pri temi nevarnostmi. Niči, per due minuti, ne fakulta. Poslanka Kiniči, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Se upravičujem, pravi predsedujoči. Seveda ste obiskovalci zelo dobrodošli, ampak eh, dejstvo je, da kot obiskovalci ne morete izražati svojega mnenja in eh, ploskati, izražati svoje odobravanje ali eh, nasprotovanje. Tako da prosim, da se vzdržite takšnih racij. Gospa Kineči, Hvala lepa. Ko gre za mm, migracijske tokove, ki so še posebej pomembne za nekatere države članice, je pomembno zagotoviti čim boljši sprejem eh, beguncev, migrantov in prosilcev za azil. Nadzor nad eh, vstopom v Evropo je področje, ki ga je potrebno izvajati z ob spoštovanjem pravic in to čim prej, kajti z razliko od izkoriščevalcev, od eh, trgovcev z ljudmi in tudi tih otapcev, tam eh, stvari potekajo v neskladju zakonodajo. Dejstvo je, da je potrebno nadzor izvajati v popolnem spoštovanju dostojanstva in temeljnih pravic eh, ljudi, da ne bo več prišlo do situacij, ko bodo eh, begunci in migranti več kot eh, predvideno v neustreznih eh, pogojih bivali, pa če tudi eh, zakonito. Vedno je treba imeti v mislih, da je na podlagi zakonodaje v skladu za činom 5 Evropske konvencije človekovih pravic ukrep, ki se uporablja le ukrep, ki se uporablja v, kot ukrep v zadnjem kot zadnja možnost. Treba je tudi upoštevati posredovanje Evropskega ombudsmana. Po mojem mnenju je nova mejna in obaljna straža, ki ne bi ogledala luč sveta, že lahko vključevala tudi urad, ki bo uh, spremljal spoštovanje temeljnih pravic, da bodo lahko od samega začetka spremljali najbolj ranljive kategorije, še posebej uh, mladoletnike in mladoletnike brez eh, spremstva, ki so najbolj pogoste žrtve organiziranega kriminala. Hvala lepa, gospa Kenici. Besedo dobi mm, gospa Henkel, ena minuta. Gospod Henkel. Kot dolgoletni član Amnesty International sem skrbel, da bi bilo povedano čim več resničnega o pravicah eh, beguncev in eh, premalo smo slišali o tem, kako so ti žrtve napadu doma ali kako jih izganjajo iz domov. Eh, bi pa bilo prav, da govorimo ne samo o njihovih pravicah, ampak tudi o dolžnostih. Tisti, ki pred vstopom eh, v Evropo ali pred mejo uničijo svoje dokumente, ki navajajo lažne identitete, ki želijo prispevati k eh, eh, verskim bojem in spodbujati nasilje v Evropi, tisti naj ostanejo, kjer so, kajti eh, integracija ni samo nekaj, kar je dolžna nuditi Evropa, to je tudi nekaj, kar, so, kar morajo biti pripravljeni storiti prišleki. Hvala. Gospod Henkel, Gospod Borano ima za vas vprašanje, bo ste modrega kartona spremete? Da, izvolite. Hvala lepa. Vi ste bistveno bolj demokratično od kolega, ki je govoril eh, prej. E, popolnoma se strinjam s tem, kar eh, ste ravno kar dejali. Se strinjate z menoj, da bi imeli v Evropi neke vrste Guantanamo? Ich habe mich auch No, kot član Amnesty International sem se vedno zauzemal za odpravo eh, zapora v Guantanamo in zato lahko odgovorim samo z ne. Eh, gospod Krisogonos, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. V zadnjih tednih smo videli, da je vedno več pritožb narodnih organizacij zaradi kršitve človekovih pravic in zaradi slabega ravnanja z migranti in begunci silo uporabljajo policisti v južnih in jugovzhodnih državah, kot tudi v Turčiji. Evropska unija pa mora zaščititi svoje temeljne vrednote, temeljne pravice, vladavino prava, obsoditi mora to nasilje in tiste, ki izvaja to nasilje. Ne smemo pozabiti namreč, da begunci niso kriminalci. Zapustili so svoje domovine zaradi pregona zato ker iščejo boljše življenje. Seveda je zelo pomembno, da ščitimo zunanje meje, zato da bi preprečili kriminalne dejavnosti, ampak vseeno moramo istočasno zaščititi temeljne vrednote. Evropska unija mora pozabiti na tisto, kar jo otežuje, zato da bi imeli dobro sosedstvo, zlasti na bližnjem vzhodu. Treba je spoštovati mednarodno pravo, zato da nihče ne bi postal migrant. Hvala, gospod Ana Gomeš vprašanje glede beguncev je nekaj kar je gospod tusk poimenoval kot sramota evrope tu imamo težave ker v evropi že toliko brezposelnosti zato je sprejem beguncev toliko težji. Potem gre to tudi za vprašanje tujih borcev. Ljudje pozabljajo, da so ti tuji borci pogosto evropejci. In vrčevalna politika je prav tako nekaj, kar šibi določene regije ali pa četrti, kot je Molenbeek. V zadnjih mesecih nismo videli dovolj poskusov za to, da bi izboljšali sprejemne centre, dostopne točke in zato, da bi hitreje delali prijave teh priseljencev. Imamo moralno obveznost sprejeti begunce, tiste, ki so gospodarski migranti, ki živijo v slabih pogojih in želijo priti k nam. Tudi te osebe moramo obravnavati na human in dostojanstven način. Istočasno pa moramo poskrbeti za to, da so vsi enako obravnaveni, ne glede na poreklo to vprašanje glede beguncev in prosilcev za azil ni bilo dobro urejeno v Evropski uniji in tu imajo zelo velike dobičke tihotapci z ljudmi. Ustvarili so se kanali za tihotapljenje ljudi in pri nas se to ignorira. Ne moremo preveriti vsak meter evropske meje, vsak meter evropske obale treba poskrbeti za to, da lahko nekaj storimo glede begunske krize, ampak zaenkrat beguncem ne pomagamo, prav tako naši državljani niso varnejši. Nekaj moramo storiti, da bi preprečili nadaljne teroristične napade in da bi pomagali tem prosilcem za azil. Hvala. Sedaj pa gospod Krašno Debski, minuta. Nekateri kolegi, ko govorijo o pravi, imajo. Najlepša hvala. Mislim, da nekateri kolegi, ko govorijo o pravu, pravzaprav imajo v mislih anarhijo. V svojem idealizmu izgubljajo čud za realnost. Predstavnike sveta in komisije bi želel vprašati, kako si predstavljate mehanizem preseljevanja brez kakršnekoli uporabe sile, kako nameravate pobirati prstne vtise, preseljevanje ni možno brez takih ukrepov. Begunci so uh, ostali v državah oziroma so bili sprijeti v državah, kjer pa ne želijo ostati. Vemo, da ne želijo živeti na Polskem ali v Litvi, ampak pač v Nemčiji ali na Švedskem. Hvala, kolegica Zober, minuta. Hvala. Raba sile zopr prosilcu za zil je res sramotna, kot je tudi raba sile nad migranti nasplošno. Ne gre za to, da skušamo izbrati tiste begunce, ki naj bi bili deležni manj nasilja. Ljudje, ki prihajajo preko Bulgarije, so tisti, ki morajo biti zaščiteni pred tistimi, ki na njih spuščajo pse ali streljajo v njihovi smeri. Recimo, tako kot je Turčija uporabila silo nad Sirici. To jih je sedaj privedlo do tega, da dajajo te sirijske begunce v tajna taborišča, v skrito taborišča. Tudi prevoz, teh beguncev je pogosto prisilen. To je potem usmer Evropska unija. Torej, post, Hvala, predsedujoči. Na začetku bi rada rekla, da nihče ni nezakonit. In ta razprava o begunski politiki ni dobra po mnenju drugih ljudi. Te izjave, da je treba okrepiti meje, da mora Evropska unija tu staviti te količine teh ljudi, seveda lahko tu zlaka pozabimo na človeško dostojanstvo. Nikoli ne smemo pozabiti na to. Mi smo odgovorni za to, da vodimo to politiko. In ne zato, da se dajemo čustvom. Zelo pomembno je, kako obravnavamo te ljudi, ne le na mejnih območjih. Vemo, da tisti, ki bežijo, so mogoče lahko tudi kriminalci in prečkajo mejo na nezakonit način. Vsaka država je potem odgovorna za to, da se Človekove pravice spoštujejo za vse ljudi, to velja na njihovem ozemlju in nezakonito je nekoga pridržati brez pravega razloga, nezakonito je uporabiti nasilje nad ljudmi, ki želijo izvrševati svojo pravico do uveljavljena zila. In to je nezakonito, da takšni ljudi obravnavamo nečloveško. Evropska unija ima to odgovornost. Imamo skupno zilno politiko, komisija mora poskrbeti za to, da države spremljajo in poštevajo to zakonodajo potrebujemo nadzor v državah, tudi evropski mejni organi morajo sodelovati pri tem, da bi delovali preventivno. Evropski organi pa morajo postaviti v spredje človekove pravice, zato da bi se širile dobre prakse. Če takšnih ljudi, ki bežijo, ne bomo obravnavali kot ljudi, bo trpela in izgubljena naša lastna dostojanstva. gospod kuntis minuta kolegi leta dva tisoč petnajst praznujemo obletnico izjave o človekovih pravicah in sedaj vidimo vojno vidimo val beguncev vidimo te žariščne točke vidimo omejevanje in ograje in vse to je sramotno za Evropsko unijo. Smo v zelo temačnem obdobju Evrope. Noben evropski državljan noče tega videti. Dublinska uredba se krši vsak dan in tu se poraja vprašanje glede prihodnosti in sedanjosti Evrope. Zdi se, da jo samo en upanja. Ali bo Frontex sedaj postal organ, ki bo pravčeval prošnje za azil? Ali sedaj želimo omogočiti policistom Evropi, da izvaja nasilje nad temi begunci? Kaj pa človekove pravice? Tragična resnica je, da smo sedaj na robu spoštovanja človekovih pravic v Evropi. Države članice tega ne počnejo. Tu imamo politično odgovornost, ki je na strani Evropske unije in držav članic. Hvala, predsednik. Eh, Hvala lepa. Zdaj začenjamo s prosto razpravo. Pet prošen za besedo je. Najprej gospod Jakovčič, izvolite. Ena minuta. Grazie, signor presidente. Hvala, predsednik. Kaj moramo povedati na glas? Vsi smo presenečeni zaradi te migracijske krize. V tem kontekstu pogosto improviziramo in sprejemamo odločitve, ki niso vzdržne. Priznati si moramo, da dublinski sistem ne obstaja in ne deluje. To je posebej jasno. Ampak zelo jasno bi rad rekel še nekaj. Zato, ker nismo delovali dobro, ne moremo sprejeti tega, kar se dogaja na mačarski meji ali kar se je dogajalo tam na tej meji, pa vse, kar se dogaja na slovenski meji, v odnosu do Hrvaške, ne moremo sprejeti izjave gospoda Tuska, ki so povsem neprimirne. V tem kontekstu pričakujem, da bodo Hrvaška, Srbija in Makedonija nagrajene, kajti te države so storile precej za sprejem beguncev Evropske unije. Pravica do svobode, azila je pravica, ki ima vsak človek. Minuto, prego. Hvala, predsednik. Seveda je Grčija sprejela na tisoče beguncev. Tu imamo veliko število beguncev, ki so šli v mojo državo in preko moje države. Pred tednom dni smo videli, kaj se je zgodilo na meji s Kopjem. Na grških otokih je tudi veliko incidentov povezanih z begunci. Številni se trudijo, da bi pokazali gostoljubnost do teh beguncev, ki prihajajo, ampak število beguncev je vedno večje, ker je gospa Merkel povabila, begunce ne pridajo v Nemčijo. Sedaj je teh beguncev že preko 160 tisoč.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 konferenci na Mađarskem. Predstavljamo si neko bogato podjetje. To podjetje ima sedež v luksuzni palači in povabi na obisk veliko tujo delegacijo. Ta delegacija prispe, eh, ampak eh, na tisti dan je v vili prisoten samo vratar. In ko vratar telefonira, eh, pristojnim lastniki podjetja odgovorijo, no, vse ni nobene težave, odpeljite goste k sebi domov in poskrbite, da se bodo dobro imeli. In to se je zgodilo z našo državo, kjer eh, je poprečna plača 200 ali 300 evrov. Vi z eh, gospod Merklovo in Nemčijo na čelu uh, pa ste povabili v državo na milijon oziroma v Evropsko unijo na milijone beguncev in zdaj zahtevate od držav, ki so v zelo slabih eh, razmerah, da to sprejmejo. Gospod Tomažič, ena minuta. Ja. Često smo tekom ove krize. Tekom te krize smo pogosto govorili o pravicah beguncev in migrantov in prosilcev za azil. Zdaj pa je čas, da končno spregovorimo tudi o obveznostih ki jih te pravice prinašajo. Najvažnejša obveznost je seveda spoštovanje ustav in zakonov držav članic, v katerih se prosilci za azil trenutno nahajajo. Zavedam se, iz kakšne katastrofalne situacije so ti ljudje pobegnili. Prav tako razumem, da so nekateri med njimi neprilagojeni našim eh, zakonom in načinu življenja, vendarle pa menim, da bi morali eh, njih obravnavati enako kot lastne državljane, brez nekega posebnega Eh, tretmaje, posebne obravnave. Zakon mora biti enak za vse. Čeprav je stanje z migranti in prosilci za azil trenutno zelo kaotično, pa ne postaja noben razlog, zakaj bi morali eh, zamrzniti izvajanje lastnih zakonov ali eh, tolerirati kršitve. Vsi tisti, ki želijo živeti v Evropi, morajo vedeti, da je njihova prilagoditev našemu načinu življenja nekaj, kar se začne s trenutkom, ko stopijo na naše ozemlje. Hvala. Gospa Eli Šlajn, ena minuta, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To, kar smo slišali glede pridržanja uh, azilantov in glede uporabe sile za njihovo registracijo, je zaskrbljujoče. Centr za identifikacijo in uh, izgon v Italiji smo obiskali prejšnji teden in ljudje, ki tega prihajajo, niso najbolje obiščeni v svojih pravicah, vključno s pravico do prošnje za azil. Prihaja do diskriminacij na podlagi njihove nacionalnosti. Eh, med eh, zakonitimi in tistimi, ki jih je možno preseliti. In pa tako se jim eh, govori, da glede na to, da je njihova prošnja prepozna, se jih lahko pridrži do enega leta. Tu so tudi mladoletniki, ki sploh ne bi smeli biti zraven. In metoda izračuna njihove, ga, njihove starosti eh, s pomočjo srčnega utripa je nekaj, kar je zelo. Eh, ne določno in težko imela dati jasno perspektivo glede eh, prihodnosti. In zato je eh, načrt preselitve zelo v zamudi in moral bi že zdavne začeti delovati. Hvala lepa, gospod Štajn. S tem zaključujemo postopek eh, proste razprave. Besedo pa sedaj dobi gospod komisar Stiljanides. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Hvala lepa za to zelo koristno konstruktivno, produktivno razpravo. Kot veste, je moj dragi kolega Dimitri Savramopoulos, ki je odgovoren za to temo, uvodoma že zajel vse vidike tega zelo težavnega vprašanja. Dovolite mi za to le nekaj besed. Komisija ukrepa z namenom zagotoviti popolno skladnost z evropsko zakonodajo na področju azila. In pravica do azila je temeljna pravica. No in seveda to pomeni tudi spoštovanje vseh vidikov azilne zakonodaje. To je zelo pomembno. Tekom zadnjega polletja je komisija zahtevala več eh, opredeljenih eh, mnen, 42 dopisov uradne, mm, v svojstvu uradnih obvestil in tudi več drugih dopisov, kar zadeva izvajanje uredbe Eurodac. in tudi prenos in skladno z direktivo o azilu in pogojih za sprem. In eh, to je tisto, na kar bi rad dal povdarek, namreč pravica do azila je temeljna pravica in eh, to seveda pomeni tudi spoštovanje vseh vidikov azilne zakonodaje. Komisija ostaja v polni meri zavezana temu, da mora države članice spoštovati človekove pravice in eh, dostojanstvo, ko izvajajo zakonodajo Evropske skupnosti. Hvala lepa, gospod komisar. Besedo dobi minister Šmit v imenu sveta. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospodje poslanci, gospod poslanke. Ne moram eh, tu služiti kot eh, nekakšen eh, tolmač stališč mm, predsednika eh, sveta, ampak dejal je, da je zaščita naših zonanih meja nekaj, kar ni namenjeno temu, da bi odvračali tiste, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem, kajti Evropa je skupnost svoboščin in bo vedno zagotavljala varni pristan za tiste, ki so v nevarnosti. Kot sta dejala komisarja, sem tudi jaz izpostavil zakonodajo na področju pridržanja in dejstvo je, da je pridržanje prosilcev za azil nekaj, kar ne smemo videti in razumeti nikakor ne kot eh, pravilo. In če prihaja do zlorab, če prihaja do situacije, kjer se evropska pravila, ki jih je ravno kar omenil eh, komisar ali mednarodna pravila, Eh, kršijo, potem je treba sprožiti ustrezne postopke, kajti človeko dostojanstvo je nekaj, kar ne moremo nekaj znavadno kršiti. In ker smo v kriznih razmerah, bi bilo koristno morda, da ponovno preberemo naša temeljna besedila, tista, ki Evropsko unijo delajo tisto, kar je, kar bi morala biti. In med temi besedili je med drugim tudi listina o temeljnih pravicah. In prvi člen, prvi člen te listine pravi kaj? Pravi, da je človekovo dostojanstvo vrednota, ki je nedotakljiva in da je potrebno zaščititi. Člen 38 določa, da se pravica do azila jamči v skladu za ženevsko konvencijo in tako naprej. To so torej naše ključne usmeritve. In jasno je, da moramo vsi spoštovati zakonodajo, eh, pravila, vključno s tistimi, ki prosijo za azil. Hvala lepa, tu boste tudi v prihodnji razpravi. Imam pa zelo pomembno.